pravke petim besedilom, ki jih je sprejel parlament v skladu z 231. členom četrtim odstavkom, veljajo za potrjene, če v 24 urah po najavi ne dobim prošnje kakšne politične skupine oziroma vsaj 40 uh, eh, podpisov poslancev. Vse to pa bo na volje tudi na plesni strani. Po pauzi sem skupaj za predsednikom sveta podpisal osem uh, dokumentov, ki so bili